Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Danelisa, modra ras, krepitev trenostnega razvoja v morskem sektorju, sektorju pomorskega prometa in turističnem sektorju. Najprej bom dal besedo poročevalcu za 4 minute. Hvala, kjerje provedri, kjerje epitrope. Najlepša hvala. Gospa komisarka, sedaj smo v dožniški krizi. In ta kriza je seveda eh, poslabšala brezposelnost. To pa pomeni tudi manjšo konkurenčnost Evropske unije. Zato je bistvenega pomena, da Evropa najde nove potencijale za rast. Pomorsko okolje, pomorski viri, morski viri, vse to odpira nove perspektive, nove poti in E, to so tudi realistične poti. Obstaja možnost doseganja sinergetičnih učinkov med različnimi sektorji. Sektor, sektori, ki se ne omejujejo na e, obale 28 držav članic. Tu imamo akvakulturo, tu imamo modro energijo, biotehnologijo, pomorsko biotehnologijo, potem pridobivanje nafte na morju. Eh, Potem imamo pomorski promet, imamo ladjedelništvo, vsi ti sektorji so sektorji, ki lahko poslujejo ogromno ljudi in ki lahko eh, spodbudijo modro rast. To pa bo vsekakor imelo pozitivne eh, učinke na število zaposlenih delovnih mest. 7 milijonov novih delovnih mest bi moralo tako nastati do leta 2020. In načrti na lokalni in nacionalni ravni eh, morajo upoštevati te, eh, te vidike, lokalne in regionalne eh, oblasti. Eh, morajo stopiti skupaj, tako da izboljšajo prakse, informiranost, da pripravijo ustrezne programe razvoja in da seveda pripravijo tudi potrebno financiranje. Če seveda želimo, da bodo ti sektorji prinašali več evropskemu gospodarstvu, eh, bi bilo dobro, da Eh, delujemo usklajeno, treba je pred, predvideti usklajeni pristop, eh, povezati že obstoječe politike in sprejeti nove politike, če se bo izkazalo to za potrebno. Te, teritorijalne oblasti morajo delati z roko v roki s eh, sektorji, ki so za to pomembni sedaj živimo v času, ko finančnih sredstev ni dovolj. In to seveda močno vpliva na sektorje, kot so infrastruktura, uh, Eh, tu je vedno potrebno zagotavljati velika vlaganja, ampak eh, glede na, finan, na pomankanje finančnih sredstev moramo sedaj najti druge načine, načine, kako realizirati te infrastrukture. In zato moramo najti eh, sredstva v ustreznih evropskih skladih, tako da bomo lahko izvedli ustrezna vlaganja. Vendar pa ti napori ne smejo negativno vplivati na morsko okolje in ne smemo eh, tudi podcenjevati prispevka modre rasti k boju proti podnebnim spremembam. Morje nam lahko pomaga priti k boljši prihodnosti in zato pozdravljam gospod komisarko in pozdravljam pobudo za modro rast in vas prosim, da nadaljujete na tej poti in vsem tistim se zahvaljujem, ki ste omogočili, da sem pripravil to poročilo. Hvala lepa. Obrigada, senjor predsednik. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Želim čestitati eh, komisiji, poročevalcu in eh, poročevalcem Vesence za to poročilo, s katerim se spodbuja razvoj turizma, eh, pomorskih dejavnosti, ribištva, akvakulture, ladjedelništva, zaposlovanja, energije, novih tehnologij, vlagan, inovacij, rudarstva, na morskem dnu. Zato je zelo pomembno, da prisluhnemo temu poročilu. Moramo znati izkoristiti eh, potencijale, ki jih predstavlja morsko okolje. Recikliranje ni dovolj, da eh, izpolnimo potrebe industrije. Zato moramo začeti eh, gledati drugače, moramo razmišljati o izvedljivosti Eh, rudarjenja v morju, moramo eh, razmišljati o tem, kako bi recikliranje uporabili skupaj z novimi načini, zato da bomo uh, dosegli svoje cilje. Prave tehnologije potrebujemo za to in zato Evropska unija financira tudi rudarske projekte in zato uh, se tudi skuša ugotoviti, kako še več pridobiti iz morja. Uh, to je tudi priložnost, da dobimo solidne znanstvene informacije o uh, rudarjenju kako bo to potekalo eh, na morskem dnu in eh, moramo se spomniti tudi svoje odgovornosti do okolja. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Ljubčeva. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Хваля ли па, господ председиочи, госпа комисарка. Честитки е поручевалци за то зело подробно in osebinsko poročilo, ki izdržuje vse pomorske politike. Naj eh, podarim, da ne bo modre rasti, če ne bomo imeli tudi pomorske kulture, ki mora odigrati ključno vlogo pri vsem skupaj. Gre za proces, ki vključuje več institucij in organizacij, vključno z izobraževalnim sektorem, ampak eh, učni načrti ne vključujejo eh, predmetov, ki pokrivajo pomorske tematike. Poklicne pomorske šole niso ne vem kako priljubljene, tudi pomorske e, službe, službe v pomorstvu prav niso e, zelo priljubljene. Pomorske države morajo zato imeti jasno strategijo in slediti morajo integrirani pomorski politiki. Gre za razpršeno politiko širom institucij, za razpršeno zakonodajo in vse to Eh, vodi v propad. Potrebujemo integrirano politiko na področju pomorstva v EU in tu ne se vrnem k razvoju črnomorske strategije za prihodnost Črnega morja, ki je ključnega pomena. Hvala lepa, gospa Majstor. Gospod predsedujoči, do leta 2050 naj bi 9 milijard eh, ljudi prebivalo na tem planetu. Če si to predstavljamo, je popolnoma jasno, da celina ne bo dovolj in da bomo potrebovali morje še mnogo bolj kot dosedaj. Evropa je zelo daljnovidna in že pred sedmimi leti smo razvili integrirano pomorsko politiko, ampak opažamo, da je vse več gospodarskih panog, ki se vrtijo okrog morja in gospodarjenja z morji. Morje moramo eh, izkoriščati in seveda moramo od njega tudi še dolgo časa nekaj imeti na trajnosten način. E, temu služi integrirana pomorska politika. Danes nam gre za modro rast. Modra rast je v bistvu pomorski stebr strategije EU 2020 za rast in za poslovanje nasploh. Z energijo iz mori, z turizmom, z modrimi bioenergijami. E, mislim, da lahko storimo veliko. Zaenkrat je le 10 odstotkov morij raziskanih, sem sodi tudi področje eh, sorovin in tudi ribogojstvo. Mislim, da nas čaka še veliko delo, mislim, da smo na pravi poti in zato hvala gospodu Danelisu za upravno delo in tudi gospeda Manaki, ki je tako angažirana na tem področju. Tudi vam prisrčna hvala za vaš prispevek. Naslednji je gospod Krisogelos. Gelos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razviti želimo tako imenovano modro gospodarstvo, ampak to modro gospodarstvo mora postati nekoliko bolj zeleno. Veliko je odvisnega od eh, morja, veliko nas je odvisnih od morja. Pogosto prihaja tudi do onesnažen eh, morja, ki onemogočajo to vrstno modro rast. Mi pa se želimo takšno modro rast, ki bo spodbujala eh, koriščenje bogastev mori, ampak na trajnosten način, da jih bomo torej ohranjali. Številni mladi so upravljali tudi izobraževalne programe na tem področju in zato je pomembno, da uberemo takšen pristop, ki bo omogočil, da dejavnost na tem področju služi ne le gospodarskemu napredku, ampak tudi samemu uh, okolju. Prihajam iz eh, Toskane, ki ima dolgo pomorsko tradicijo in zato se še kako zelo zavedamo težav, s katerimi se soočamo in pa tudi potencijala, ki ga ponujajo uh, morja. Glede na težave za implementacijo direktive o storitvah za tisoče družin in uh, podjetij v pomorskih letoviščih. Mislim, da bi morali te stvari rešiti, da bi lahko izboljšali možnosti, ki jih ti ljudje imajo. Ne moramo si privoščiti vse te dediščine zavreči zgolj zaradi nekaj multinacionalk. In to je nevarnost, ki obstaja in to je nevarnost, ki na nas preži že lep čas. Potrebujemo tudi druge ukrepe za zaščito, predvsem otoških regij. Elba, na primer, je področje, ki trpi za hudo recesijo v zadnjih letih in lahko bi zagotovili nov zagon z davčnimi spodbudami predvsem. Gospa Esaja, hvala lepa. Irsko predsedstvo, ki se je ravno kar izteklo, je vse čas povdarjalo pomen modre rasti. Velja povdariti, da smo tekom tega predsedovanja obravnavali številne težavne dosije in modro rast smo nekoliko zanemarili. Na srečo pa to odlično poročilo, ki ga tu obravnavamo, izpostavlja pomen modre rasti. Kar zadeva to poročilo, naj je v prvi vrsti poleg ribolova in ribogojstva, omenim tudi vprašanje tako imenih modrih eh, energij. Eh, v mislih imam vetrno energijo na odprtem morju in eh, tudi energijo pridobljeno iz plimovanja in morskih tokov. Prav tako je pomembno omeniti ladedelništvo v Evropi, ki nazaduje. Če pogledamo Južno Korejo, vidimo, da ta podpira svoje radedeljnice in to na način, ki povzroča izkrivljanja na mednarodnem trgu. Hvala lepa, gospod Bonanini. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi rad čestitev poročevalcu in izpostavil predvsem dve zadevi, ki se mi zdita pomembni, ki jo velja tu izpostaviti. Torej, kar zadeva trajnostno in uravnoteženo rast, je pomembno, da ustvarimo povezave med eh, obalo in zaledjem. Eh, pogosto prihaja do eh, neravnovesi na tem področju in prav tako prihaja do velikih razlik med eh, obalo in eh, zaledjem. In mislim, da bi tu lahko veliko storili s tem, da se omogoči dostop do neizkoriščenih zemljišč v zaledju. Kar zadeva samo ribogojstvo, to je nekaj, kar skušamo opredeliti kot eh, trajnostno. Kot vsi vemo, se v ribogojstvu pogosto uporabljajo tudi antibiotiki, ki imajo škodljive uh, posledice za okolje, predvsem za eutrofiranje voda in za prekomerno vsebnost fosforja. Hvala lepa. S tem smo izčrpali seznam govornikov za to točko. Razpravo pa bo zaključila komisarka Damanaki. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej hvala lepa poročevalcu Danelisu in tudi vsem poročevalcem v Senci ter članom pridruženih odborov Ruskega parlamenta. V mislih imam odbor za promet, odbor za regionalni razvoj in seveda odbor za ribištvo. Pripravili ste odlično poročilo in veseli me, da so prav vsi govorniki danes prepoznali v tem poročilu in v naši pobudi za modro rast celo vrsto daljnovidnih predlogov, z, ki so zajeti v realen in koherenten okvir. Naj tudi podarim dejstvo, da v tem poročilu podpirate pet ključnih področij, ki jih komisija identificira kot tista, ki so ključnega pomena za ustvarjanje delovnih mest in ki imajo potencial za inovacije. Teh pet področji je naslednjih. Modra energija, ribogojstvo, eh, obaljno obaljni in pomorski turizem, ekstrakcija rudnin in modra biotehnologija. Najprej, kar zadeva ladjedelništvo in pomorski promet na splošno. Res je, da se soočamo z določenimi težavami na tem področju, kot je podaril že poročevalec in tudi drugi poslanci in poslanke. Naj pa tudi podarim, da imamo veliko načinov, kako lahko prispevamo k trajnostni rasti tega sektore, naprimer z zniževanjem emisij toplogrednih plinov, z odpravo birokratskih ovirzi in za promocijo inovacij. Tu torej še imamo kar nekaj manjevrskega prostora za izboljšave. Kar zadeva pomorski in eh, obalni turizem, strinjam se s poročilom, da je ključni izziv tu ta, da zagotovimo ustrezne veščine delovni sili. Zato bo komisija pripravila sporočilo o pomorskem in obalnem turizmu še pred koncem letošnjega leta. No in na zadnje, kar zadeva pomen integrirane trajnosti. Strinjam se s pomisleki, ki ste jih nekateri poslanci in poslanke izpostavili na tem mestu, kar zadeva nujo po trajnosti pri vseh teh ukrepih. Popolnoma se strinjam, da je okoljska razsežnost tista, ki jo je potrebno vključiti v vsako pobudo za modro rast. Ohranjati moramo naravno okolje, če želimo v polni meri izkoristiti priložnosti, ki nam jih ponuja in da ga ob tem ne uničujemo, kar smo storili kar nekakrat na kopnem. Zato nameravamo lansirati pomemben raziskovalni projekt o ekstrakciji eh, iz podmorskega eh, dna in pričakujemo, da bo ta raziskovalni program o ekstrakciji rudnin začel z delom v jeseni. Nobenega dvoma ni, da moramo okrepiti svoje prizadevanje na področju recikliranja. S tem se strinjam, ampak kljub temu nam ne bo uspelo zagotavljati uh, tekoče, tekočih dobav surovin, ki jih naša industrija potrebuje. Zato moramo razmisliti o novih možnostih in eh, z ekstrakcijo rodnin lahko ustvarjamo nova delovna mesta, prav tako gre za razvoj novih tehnologij in eh, prav tako lahko zagotovimo na ta način določena jamstva za zanesljivo oskrbo s surovinami. Seveda so določeni pogoji in tu se strinjam s poročevalci in tudi z drugimi. Pogoj je seveda ta, da ta novo nastajajoči eh, sektor, kakor vsak drug, mora predstavljati sestavni del širše trajnosti. Z drugimi besedami, če se neko orodje izpod rok človeka dotakne morskega dna, je potrebno spoštovati stroge okoljske standarde, ne glede na to, komu to morsko dno pripada. To je torej naš namen, to se bo torej zgodilo in zato še enkrat hvala poročevalcu in vsem govornikom, torej vsem poslankam in poslancem. Evropskem parlamentu za podporo te pobudi za modro rast. Hvala lepa, hvala tudi za vaš prispevek. S tem smo zaključili razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. uri. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer poročilo Patricije Toje, prispevek zadrug k izhodu iz krize. Besedo predajem poročevalki, izvolite.